Torej, začenjamo z zasedanjem. Kaj je to? Prva točka dnevnega reda, eh, sklepi seje Evropskega sveta, izjavi Evropskega sveta in komisije eh, z dne 17. in 18. oktobra, predno začnemo razpravo, vas želim obvestiti, da v postopku za KERČDI in modrim kartonom lahko se prijavite po standardnem postopku ali pa z novim sistemom po elektronski poti. Zato vas prosim, da s teboj vedno nosite glasovalno kartico. Če se torej želite Eh, prijaviti, to lahko naredite takoj in vam ni treba čakati na zaključek razprave. Zato pa sedaj dajem takoj besedo predsedniku sveta, gospodu Tusku. Donald, izvoli. Hvala, gospod predsednik, hvala, David. Predsednik Sassoli, člani Evropskega parlamenta, naj vam predstavim zadnje poročilo Evropskega sveta. Osredotočimo se na tri zadeve. Prvič, Evropski svet je obsodil uh, turkiš, uh, turško uh, vojaško operacijo v severni uh, Siriji. Um, pozvali smo k prekinitvi ognja in seveda tudi polnemu umiku vojaških sil ter spoštovanju mednarodnega človekovega prava. Vse drugo bo uh, povzročilo nespremljivo trpljenje ljudi, zmago za Daesh in resno uh, grožnjo evropski varnosti. Izrazili smo polno solidarnost z, Ciprusom, z Ciprom zaradi eh, nelegalne okupacije Turčije. Ko gre za Brexit, je Evropski svet potrdil eh, sporazum, ki ga je dosegla vlada premjeja Johnsona. To temelji na sporozumu, ki smo ga doročili z prejšnjo vlado. Spremembe pa se nanašajo na eh, protokol za Irsko in Severno Irsko, eh, imenovano Irsko varovalo. Eh, predsednik Johnson je pristal na cirinske preglede na vzhodu v Irsko. Severno Irsko, torej preglede med Irsko in Severno Irsko, kar bo zagotovilo integriteto skupnega trga. To je za sprememba bilo spremljivo za Evropsko unijo, ker je do, imelo podporo Irske prvič, drugič eh, imelo je podporo Evropske unije komisije in je eh, zagotovilo izpolnjevanje vseh naših pogajalskih ciljev in ker je preprečil kaotični eh, izstop eh, brez dogovora. Finalizirali smo vse potrebne korake in besed, besedila, pravna besedila so sedaj na vaši mizi. Evropski eh, parlament pri tem mora igrati svojo pomembno vlogo. Situacija je zelo kompleksna glede na dogodke v Združenem kraljestvu med vikendom in eh, zahtevo eh, Združenega kraljestva po podaljšanju postopka po 50. členu vodje eh, v Evropske unije se bodo odločili, kako se bodo na to odzvali v naslednjih dneh. Vse je pa v veliki meri odvisno od odločitve ali neodločitve Westminsterskega parlamenta. Moramo biti pripravljeni na vsak scenarij, vendar nam nekaj mora biti jasno. Kot sem rekel premijeru Johnsonu v soboto, naša odločitev nikoli ne bo izstop brez dogovora. Thank you. In ne nazadnje, eh, vodje eh, držav so imeli težko razpravo o širitvi. Po eh, jasni priporočitvi komisije je velika večina držav članic želela začeti pristopna pogajanja z Severno Makedonijo in Albanijo. Kljub temu pa ni bilo prejšnji teden moče doseči zahtevane enake enotnosti. Po mojem mnenju je bila to napaka, kar sem tudi vodjem držav povedal na nekoliko bolj direkten način. Sedaj lahko le upam, da se bodo vodje prav odločili, ko bodo govorili o tem procesu eh, pred eh, vrhom v Zagrebu maja 2020. Skupaj z eh, predsednico von der Leyen smo razpravljali o prihodnosti Evropske unije, strateški agendi, prihodnjem proračunu in prioritetah nove komisije. Odločeni smo, da bo Evropska unija bila vodilna v boju proti podnebnim spremembam in socialno previčen prehod ni le nujen, ampak je tudi priložnost, da izboljšamo naše okolje na primeren način. In ker se ker tukaj sedaj z Jean-Claude Junckerom zadnjič pojavljam v tem parlamentu, bi eh, rad izrazil njemu in njegovemu delu svoje najviše spoštovanje. Pet težkih let je za nami, za Evropsko unijo, ampak vedno sva sodelovala v dobri veri. Najni vlogi in različna videnja so včasih pomenila politično nestrinjanje, vendar pa lahko brez obotavljanja rečem, da je Jean-Claude vedno bil predan Evropi in da je dobro služil Evropi. In počaščen sem, da ti lahko rečem, moj prijatelj, hvala ti, Jean-Claude. Ravno tako bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za pet let dobrega sodelovanja. To ne pomeni, da smo se vedno strinjali. Ravno nasprotno. Ampak vedno sem vas spoštoval, vedoč, da si delimo iste cilje zaščititi Unijo in naše državljane. Najlepše hvala. Grazie.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 Prejšnji teden je bil čustven dohode, dogodek, eh, ko sem eh, z Donaldom zadnjič prisustoval eh, seji Evropskega sveta. Razpravljali smo na 147. svetu v mojem politični karieri. Ne vem, 147. in 148. je bil. In sedaj 150. govorim v tem dvorani na plenarnem zasedanju v hiši Evropske demokracije. Po teh 150 eh, razpravah lahko rečem, da smo razpravljali o mnogih zadevah. In nažalost smo ogromno časa v mojem mandatu porabili za Brexit, namesto da bi se ukvarjali z tem a, o a, e, naših problemih. Izgubili smo ogromno časa in energije. Komisija je ogromno delala, da je a, e, izpogajala dogovor z. Združenim kraljestvom in upoštevala odločitev Združenega kraljestva za izstop iz Unije. Sedaj imamo spet nov izstopni sporazum, ki eh, zagotavlja pravo varnost za urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. To je zahtevalo ogromno dela, da smo prišli do te točke. Poslušal sem eh, predsednika Johnsona, kot sem prej poslušal premjerko Mejevo. Eh, skupaj z Maršelem Barnjejem smo delali noč in dan in še enkrat eh, so pokazali odločnost in uh, kreativnost. Ve, vsi parlamenti so imeli svoje zahteve in to smo upoštevali. Vedno mi bo žal, da se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo izstopilo iz Evrope, vendar si vendarle lahko pogledamo v oči in odskreno rečemo, da smo naredili vse, kar je bilo v našem moči, da je ta izstop urejen. V istem duhu smo naredili vse, kar smo lahko, da pripravimo Evropsko unijo za vse nepričakovane dogodke, ne glede na to, kaj se bo zgodilo na drugi strani La Manša. Zelo natančno spremljamo razvoj dogodkov v britanski poslanski zbornici Westminster, ampak eh, ta parlament ne more ratificirati sporazuma pred londonskim parlamentom. Gospod predsednik, intenzivno smo se ukvarjali tudi z eh, večjim finančnim okvirom za obdobje 2021-2027. Časa nam zmanjkuje. Treba bo doseči do dogovora v svetu in v drugih institucijah. Če bomo še naprej izgubljali čas, bomo zašli v finančna oska grla v prvih letih novega finančnega okvira države članice in drugi akteri morajo vedeti, kakšen finančni okvir velja za naslednjih sedem let. To potrebujejo mladi, študentje, raziskovalci in številni drugi. In pravzaprav nimamo pravice za to, da bi spravili v težave naše partnerje, ki so pomembni za evropski projekt, samo zato, ker se mi ne moremo dogovoriti komisija je predlagala minimalni znesek sredstev, ki so na voljo in zadnji predlogi finskega predsedstva preprosto niso spremljivi. Evrope in uh, njene prihodnosti ne moremo financirati z enim odstotkom BDP-ja. No in sedaj še par besed o širitvi. Zelo sem razočaran zaradi odločitve oziroma neodločitve sveta, ker ko smo poslušali in sledili prizadevanjem držav, ki smo jih pustili v čakalnici, smo nekako pričakovali, da bodo sedaj tudi med nami. Vendar je to žal, po mojem mnenju, zelo huda napaka in tako čutim, ne le jaz sam, temveč tem, da je Evropa tudi tak vtis, da ne spoštujemo pravil, ki smo jih sami zastavili. Hvala. Hvala predsednik eh, Juker in sedaj predsedniki političnih skupin. Kot prvemu dajem besedo kolegu Weberju. Najprej bi se zahvalil Donaldu Tusku za pet let skupnega dela. Mislim, da je držal skupaj težki evropski svet, dosegel je pomembne korake naprej in povdaril si, da vsi stojimo za našo skupno idejo. Lahko bi rekel, da je v parlamentu lažje obraniti to enotnost kot pa v svetu. In za tvoje delo se ti v imenu celotne Evropske ljudske stranke prisrčno zahvaljujem. Kolegi in kolegice, zadnji Evropski svet mm, v zvezi s Turčijo ni sprejel odločitve, ki bi si jo želeli. Ukvarjali smo se z nezakonitim eh, posredovanjem na severu Sirije. 11 tisoč kurdov je bilo umorjenih v tem boju, na tisoče bojevnikov islamske države tam zaprtih, ne vemo, če bodo sedaj spuščeni ali ne. In zato je škoda, da se svet ni dogovoril o bolj danosežnih ukrepih. Se za nam eh, prekrškov Turčije je sedaj eh, dolg. Eh, gre za grožnjo za begunci, za omejevanje svobode tiska, za vrtanje v teritorijalnih vodah Cipra eh, in sedaj še posredovanje v Siriji. Sprašujemo se, zakaj Evropa tega ni ustrezno obsodila. Govorimo o tem, da smo prizadeti, ampak to v teh časih ni dovolj. Na voljo nam je veliko možnosti in v ELS-u menimo, da dokler se Turčija obnaša tako agresivno, moramo spregovoriti o posledicah, tudi o gospodarskih posledicah. Ne more biti tako, da ima Turčija koristi od carinske unije, od dostopa do enotnega trga, hkrati pa kaže takšno agresivno ravnanje. Potem drugič, pomemben je seveda tudi večni finančni okvir. Fins, predlog finskega predsedstva je provokacija za parlament. Jean-Claude Juncker je pravilno povedal, da to ne bo dovolj za financiranje prihodnosti. In podaril bi, da mora parlament igrati vlogo tudi pri sprejemu večjega finančnega okvira. Svet ne more tvegati, da bi njihovi predlogi na koncu bili zavrnjeni v Evropskem parlamentu. Nove naloge pač pomenijo tudi sveža sredstva, tega se moramo zavedati. Že proračun za leto 2020, ki ga bomo preučevali čez nekaj dni, eh, mora nakazovati na to. Ne more biti tako, da režemo sredstva za prihodnost, ko gre za mlade, ko gre za raziskovanje, inovacije, izobraževanje in tako naprej. Tega ne bomo dopustili. In potem imamo še zgodovinsko napako Evropskega sveta prejšnji teden. Albaniji in Severni Makedoniji so odrekli možnost eh, pogajanja o pristopu. Pravzaprav gre tukaj za vprašanje, ali želimo stabilnost Evrope uvesti v Balkan oziroma ali želimo nestabilnost Balkana unesti v Evropo. Mislim, da je svet tukaj naredil zgodovinsko napako. Od teh držav smo eh, zahtevali veliko. Severna Makedonija je morala celo um, spremeniti ime, zato da bi dobili Um, možnost pristopa k Evropski uniji. In sedaj so doživeli hud udarec in mi smo s tem doživeli hudo izgubo zaupanja. Vodje vlad in držav pa odgovarjajo za to. Torej, sedaj govorimo o tem, če bi morali postopek širitve upravljati na drugačen način. To se mi zdi vse lepo in prav, ampak ali smo to že prej povedali Severni Makedoniji ali pa Albaniji, nismo. Uh, Zato ne smemo upletati v proces tiste, ki van niso bili v začetku upleteni. V preteklosti smo um, oziroma v Evropskem svetu sta dva člana iz Renew Europe Eh, nasprotovala temu, da bi dali Albaniji in Makedoniji možnost za pogajanja. Eh, in mislim, da bi morali tudi politične skupine stopiti skupaj in se upreti temu. London. To, kar se je zgodilo v uh, zadnjih urah v Londonu, ne vem, ali je bil čas za uh, kavo ali čaj. Uh, pozitivno je pač, da je prišlo do kompromisa med. Uh, uh, pogajalci Jean-Claude Juncker eh, in Johnson sta dosegla dogovor, torej brez varovala. To je dober kompromis, sedaj je pa postopek v rokah eh, poslanske zbornice eh, in zgornjega, tudi zgornjega doma, kjer bomo videli, kakšen bo končen izid, ali bodo madmaji sprejeti ali ne. Čakamo na London, mi pa kot Evropski parlament imamo isto pravico oceniti besedilo, ki je na naši naši mizi. Ni potrebe, da hitimo, imamo enake pravice, da o tem razpravljamo na odboru AFKO in potem na plenarnem zasedanju, pa tudi v poslanskih skupinah. Ne mislim, da eh, bo prišlo do bistvenih sprememb, ampak eh, Evropski parlament je tisti, ki bo izvedel končno oceno sporazuma eh, tudi politično, ne samo tehnično. Na koncu smo dosegli dober razvoj pri Brexitu, ki je potekal precej negativno in dosegli dobro eh, sodelovanje in prijateljstvo med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo eh, in dobre obete za prihod. Eh, hvala lepa, gospod Weber in sedaj gospa Garcia Perez. Hvala lepa. Tudi jaz bi želela to razpravo izkoristiti za to, da se v imenu moje skupine eh, poklonim gospodu Tusku. Eh, res je, da se pogosto nismo strinjali, svet in parlament, ampak moramo vam priznati eh, vaša osebna prizadevanja. Pogosto ste se prizadevali za to, da bi imeli skupne cilje. Gospod predsednik, gospe in gospodje, ta Evropski svet je bil izredno pomemben zaradi zgodovinskega trenutka, v katerem smo se znašli. Gre za Brexit po eni strani in pa po drugi strani za začetek mandata. Eh, še vedno nimamo proračuna. Brexit je bil boleč in težek proces za vse. Socialdemokrati so si vedno želeli, da bi Združeno kraljestvo ostalo v Evropski uniji. V tem postopku je vsak korak pomemben. To je bil tudi korak, ki ga je storil eh, britanski parlament v soboto. To je predlog spremembe, ki preprečuje Brexit brez dogovora. Sedaj pa mora spodnji dom eh, britanskega parlamenta Eh, izraziti svoje mnenje o dogovoru. Šele ko bomo mi vedeli, kakšna bo odločitev britanskega parlamenta, bo Evropski parlament prevzel svojo odgovornost in eh, tudi sam sprejel stališče. V tem smislu se zahvaljujem uh, Mišelu Barnieju za njegovo delo in ustrajnost. In, uh, zahvaljujem se tudi 27 državam članicam, ki so stopile skupaj. To enotnost, eh, ki smo jo pokazali pri Brexitu, bi morali pokazati tudi pri tem, ko eh, nakazujemo smer za Evropsko unijo v naslednjih petih letih. Eh, priti moramo iz besed na dejanje. Na prejšnjih volitvah so državljani od nas zahtevali novo Evropo, bolj ekološko, takšno, da se bolj zauzame za človekove pravice, za socialne pravice, za enakost in Evropo, ki bo bolj pregledna pri sprejemanju svojih odločitev. Evropski svet bi moral pokazati eh, več zaves, bolje bi se morali spopasti z izzivi, ki nas čakajo. Uh, staviti bi morali za oglično neutralno Evropo do leta 2050. Ta predlog še vedno nima soglasne podpore vseh vodij vlad in držav. Socialdemokrati smo vseeno dosegli, da bo novi zeleni dogovor prednostna naloga za novo komisijo. Ampak ta dogovor bo uspešen samo, če bomo ga podkrepili za ustreznimi viri. Ne morejo biti delavci, majhna sedne velika podjetja ali pa družine tiste, ki bodo plačali Eh, prehod na zeleno energijo. Ta Prehod mora biti izveden na pravičen način in to nam bo uspelo samo z ambicioznim finančnim okvirjem. Evropski parlament je določil svoje cilje za uh, proračun novembra 2018 in od takrat čakamo na svet. Naše stališče je trdno. Podprli bomo samo proračun z novimi, svežimi, lastnimi viri. Uh, Eh, in proračun, ki se bo odzival na prednostne naloge Evropske unije. Na ta način bomo lahko financirali nove inštrumente, ne da bi ob tem spodkopavali politike, ki so bistvenega pomena za Evropsko unijo. Kohezijska politika, kmetijska politika, ribiška politika. Potrebujemo dovolj virov, zato se, da se bomo lahko soočili z novimi izzivi na področju podnebja, obrambe, inovacij, prav tako pa se moramo odzvati na gospodarske težave, v katerih so se znašli številni državljani. Med prednostne naloge uh, imamo uh, med prednostne naloge komisije smo uspeli vključiti jamstvo za mlade in pa jamstvo za brezposelne eh, oziroma zavarovanje za brezposelne. Naš cilj je, da Evropa raste. Zato ne bomo sprejeli ničesar pod nič cela tri odstotka um, ehm, BND-ja. Um, ehm, vlade morajo tukaj prevzeti svojo odgovornost. Sicer komisija ne bo mogla izvajati svojega programa. Evropska unija izgublja verodostojnost, ko zahteva od sosed reforme, potem pa jih pusti pred vrati. Zato podpiramo začetek pristopnih pogajanj za Severno Makedonijo in pa za Albanijo. Seveda je treba narediti še veliko in pogajanja predstavljajo dolgo pot, ampak če bi zaključili pogajanja, bi to pomenilo pozitivne posledice tudi za Evropsko unijo. To zagotavlja tudi večjo varnost v Evropski uniji in um, morali bi strože nastopiti na mednarodni ravni, obsoditi je treba posledovanje Turčije v severni Siriji, vendar tukaj niso bili sprejeti konkretni ukrepi. Na koncu pa bi predala še sporočilo solidarnosti Cipru. Uh, um, Turčija ne sme nadaljevati z vrtanjem v ekskluzivni gospodarski coni Cipra. E, to je treba spoštovati. Um, spoštovani kolegi, čakajo nas veliki izzivi, zato so naše zaveze toliko bolj pomembne. Parlament se zaveda tega, odgo e, te odgovornosti in upam, da se te odgovornosti zaveda tudi svet. Hvala lepa. Eh, predsednik Čolos, imate besedo. Oh, eh, Donald, eh, Gospod predsednik, najprej naj povem, Donald, približuješ se koncu svojega mandata. Imel sem veliko krat priložnost sodelovati s tabo z več strani trenutno iz tega parlamenta in vedno sem spoštoval tvoje delo in tvojo osebno integriteto. In mislim, da si pravzaprav tudi zgodovinski potem, ker si prvi predsednik sveta, ki je prišel z vzhodne Evrope. No, ampak glede sklepov sveta v zvezi z Brexitom, no, sedaj upamo, da vidimo luč na koncu tunela in upamo, da se bodo tudi naši britanski prijatelji, ki so sicer domišljijsko bogati, uspeli najti način, da sprejmejo dokončno odločitev. Naše evropske institucije pa morajo tudi izkazati zadostno ustvarjalnost, da bomo zaključili to zadevo. Pa vendarle, naj povem, da v vsakem primeru v imenu tega parlamenta lahko najbrž rečem, da smo vsi veseli, eh, da je naša ekipa pod vodstvom Mišela Brnjena tako dobro opravila svojo pogajalsko eh, nalogo in da bo končni rezultat sporazum z Združenim eh, kraljestvom. Sedaj vsi čakamo, da britanski parlament opravi svoje delo in da vsekakor je razumljivo, da ta parlament ne more glasovati in sprejemati dokončnih odločitev, dokler tega ne stori najprej britanski parlament. No, kot je rekel že Manfred, ni Evropski parlament tisti, ki ga bo treba pritisniti za to, da opravi svoje delo in če tega ne bomo mogli zaključiti ta teden, to ne bo zaradi nas. Naj potem spregovorim še nekaj besed o proračunu in o procesu širitve. Glede eh, proračuna imamo rezolucijo parlamenta, ki govori o tem, da potrebujemo več ambicioznosti, ki naj se izkaže tudi v proračunu. Potrebujemo ne le močen proračun, proračun, temveč eh, moramo našim sodržavljanom pokazati, da Evropa ne temelji na eh, razpravah in pogajanjih o številkah, temveč na dejanski skrbi za naše državljane, da imamo dejansko evropsko skupno ambicijo, da moramo skupaj delati tudi, kadar gre za oblikovanje proračuna, ki naj bo v prid vsem evropejcem. No, potem glede širitve, ker sem tudi sam eh, državljan države članice, ki je veliko pridobila s članstvo v Evropski uniji, sem prepričan, da mora ostati politika širitve še nadalje v sami srčiki našega delovanja. Moramo biti odprti za naše sosede, še zlasti za tiste, ki še verjamejo v Evropo in ki so pripravljeni vstopiti v Evropsko unijo. Torej, moramo ostati odprti. Evropa mora ostati motor demokratičnih prizadevanj, gonilna sila in eh, ne moremo pustiti naše sosede brez jasnih pojmov o tem, kakšna je njihova prihodnost. Mislim, da moramo še nadalje ustrajati na tem, da imamo dovolj energije in volje za poglobitev evropskega projekta in da moramo to eh, storiti tudi v luči konference o prihodnosti Evrope. To je vse zelo pomembno in glede širitve še enkrat podarjam, ostati moramo odprti. Lambert, Hva, hvala lepa in sedaj dajem besedo predsedniku Lambercu kolegi in kolege, da mm, imam občutek državuja. Celo uh, Britanci uporabljajo francoski izraz za opis te situacije. Tukaj smo že bili. Novembra 2018 imeli smo uh, sestanek sveta, slavili smo uh, podpis porazuma za takratno premjerko in vemo, kaj je potem naredil. Uh, Britanski parlament z tem sporozumom ali pa ni naredil smo spet na začetni točki za novo različico tega sporazuma in vse je v eh, rokah eh, poslanskih eh, domov britanskega parlamenta. Če ratificira ne samo, da izrazi odobravanje na splošno, ampak če ga ratificira, ratificira, potem bo parlament opravil svoje delo in ne morem si predstavljati, gospod predsednik sveta, da svet ne bo temu parlamentu dovolil oziroma dal dovolj časa za zaključek ratifikacije. Vem, da vodje držav um, in vlad imajo veliko spoštovanje do nas in to je medsebojno in želim, da tako tudi ostane. It can also... Lahko se pa tudi zgodi, da britanski parlament ne ratificira tega sporazuma. In v tem primeru želim povedati samo eno zadevo. Če ne nočete ali ne zmorete v britanskem kolegu, eh, parlamentu tega potrditi, potem morate biti dovolj pogumni, da date to sporazum ali sporazum dosežen za premjerko Mejevo na javno glasovanje. In to je edini varen način, da se pride do odločitve. Kajti v vsakem primeru bo to odločitev eh, Združenega kraljestva in to bomo spoštovali. Glasovali, eh, podprli bomo kakršnokoli odločitev britanskega ljudstva. Naj povem še nekaj besed v zvezi s širitvijo. Za nas je popolnoma jasno, da ima eh, ta del Balkana dejansko željo, da se priključi Evropski uniji in mislim, da nihče med nami ne želi pustiti teh ljudi v Evropski uniji nezanesljivem položaju, v katerem se sedaj nahajajo, če hočemo stalno zagovarjati pravno državo. Torej gre za nesporno zadevo. In dobro je, da sem vas slišal, gospod Tusk in gospod Juncker, ker glede na odločitev o zavrnitvi njihovega članstva eh, smo sprejeli s presenečenjem, ker je videti, kot da zanikamo svoje osnovna načela, to je velika napaka Evropskega sveta eh, in eh, očitno je, da so hoteli nekateri iti naprej, drugi spet so bili proti temu in gre pač za to, da moramo odločitve sprejemati soglasno. Dve državi sta bili proti, če sem pravilno informiran. No, ampak ne moremo sedaj govoriti po eni strani, da želimo si širitve, po druge pa ne, najprej moramo poglobiti Evropsko unijo. To je popolnoma napačno razumevanje naših temeljnih načel. Videti je, da ni dovolj politične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 Tuči, pa tudi prej smo se kar naprej pogovarjali o njih, tudi zaradi Cipra, države članice, ki je še vedno delno okupiran strani Turčije. In to seveda zelo moti naše ciprske prijatelje. Potem gre sedaj še za en primer nezakonitega delovanja na severu Sirije. Očitno svojimi vojnimi silami lahko počnejo, kar hočejo, ne glede na to, ali je to v interesu Daesh ali ne. In vendarle jim je Evropska unija namenila 5,4 milijarde evrov zaradi njihove pomoči pri migracijskih tokovih in njihovem uravnavanju. Pa vendarle sedaj videti, da počnejo spet vse ravno v nasprotju z dogovori, ker to, kar počnejo v Siriji, bo vsekakor okrepilo migracijske tokove. Imeli smo sicer eh, priložnost videti nekaj eh, protestov v smislu nasprotovanja eh, turškemu članstvu v Evropski uniji in mislim, da je sedaj čas, da ponovno razmislimo o tem, ali ta država sodi v Evropsko unijo ali ne, če pogledamo vse njene kulturne, politične in zgodovinske lastnosti. In potem se moramo vprašati tudi, kako je z večletnim financiranjem. Govorili smo tudi o lastnih sredstvih, o davkih na oglik, na plastiko in tako naprej. Ampak vidimo, da je obdavčitev še nadalje premočna, eh, da uporablja različne izgovore in da se vprašamo, kakšne posledice bo to imelo na naše, naša podjetja, na našo trgovino. In mislim, da moramo dodati eno dodatno plast eh, obdavčitvi, ampak ali bo to pospešilo našo konkurenčnost ali ne, ali pa bo zgolj oteževalo prihodnost naših podjetij in tudi naših potrošnikov. Mislim, da se moramo potruditi, da bomo delovali konkretneje kot doslej. Ne moremo imeti vedno več zapletov za doseganje vedno manjših ciljev. Če vidimo sedaj, kaj se dogaja že skupno kmetijsko politiko, ki je močno poslabšala stanje v eh, kmetijstvu, še zlasti v Franciji, kjer so samomori med kmeti zadnje čase že kar prepogost pojav in ne moremo ljudi prisiljevati, da se nasilno prilagajajo globalizaciji. Orden. Eh, hvala, sedaj pa dajem besedo kolegu Van Ornu, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi smo pričakovali, da bo Evropska unija pokazala nekaj politične volje in razumevanja, ko gre za brexit. In to smo sedaj končno doživeli na Evropskem svetu. Kakšna sprememba vzdušja? Zahvaljujem se Donaldu Tusku, Jean-Claude Junckerju in uh, Mišelu Barnejo. Upam, da bomo v kratkem doživeli razumevanje, zakaj so Britance želeli zapustiti Evropsko unijo. in upam, da bomo dobili tudi spre, spremljive tehnične alternative uh, carinskim pregledom. Sedaj smo se torej dogovorili in uh, tudi Britanci želijo iti naprej. Ne na zadnje je Evropski svet določil datum odhoda 31. Eh, za datum odhoda 31. oktober in nihče ne želi vse skupaj podaljševati. Nekateri čakajo na to, kako se bo odzval Evropski parlament, ampak eh, mislim, da um, nas to ne sme um, motiti. Prav gotovo nihče ne želi. Uh, tukaj ubiti tega dogovora. Britanski parlament bo sedaj začel obravnavati ta dogovor in upam, da bomo dobili ustrezne signale. Potem bo morda še nekaj nemirov, ampak sedaj je trenutek, da se dvignemo nad to. Pokazati moramo alternativno politično agendo in pokazati, da je lahko Evropski parlament tudi odločen, če je to treba. Evropska unija ne sme narediti še ene napake pri vrstnem redu. Uh, treba je že končno izvesti brexit brez nadaljnega odlašanja. Eh, hvala lepa, predsednik Širdevan, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Rezultat Evropskega sveta prejšnji teden pušča številna vprašanja odprta. Prav tako nismo dobili rešitev za določene probleme. V nekaterih vprašanjih se je status quo celo poslabšal. Za razpravo o pristopu Severne Makedonije in Albanije eh, je bila sprožena vladna kriza v Severni Makedoniji, pri večjem finančnem okviru potiskamo številke sem in tja in nekateri, eh, nekateri vodje vlad in držav ne vedo, kako se spoh pospasti z podnebno krizo. No, sem pa vesel, da ste prevzeli naše stališče, da turška invazija v, severnem, v severni Siriji ni v skladu z mednarodnim pravom. No, ampak eh, čeprav ima ta svet in komisija tukaj isto stališče, se sprašujem, zakaj ste ostali pri tem, zakaj niste upoštevali naših političnih zahtev. Nekatere zahteve so že omenili iz eh, politične skupine, ker tega spoh nisem pričakoval. Želimo ne mm, mudno ustavitev prodaje orožja Turčiji, prav tako pa je treba izvesti nekaj političnega in uh, gospodarskega pritiska na Turčjo, treba je zaščititi demokratično opozicijo tam in pa tudi, kur, in pa tudi kurde. Sedaj pa še nekaj besed o brexitu. Naša skupina je konstruktivno prispevala k temu, da bi našli rešitev te krize in to bomo počeli še naprej. Naša prednostna naloga je bila vedno ohranitev mirovnega procesa na Irskem in pa zagotovitev socialnih pravic eh, vseh prizadetih. Sedaj imamo dogovor, čakamo na to, kaj bo naredil spodnji dom in čakamo na končno in ratificirano verzijo dogovora iz Londona. Ko bo prišel ta dogovor, mu bomo posvetili dovolj časa, besedilo bomo analizirali in potem sprejeli ustrezno odločitev. No, če pa besedila iz eh, Londona ne bo, pa menim, da bi morali omogočiti odložitev brexita. Treba je proces eh, podaljšati tako, da bo lahko tudi prebivalstvo imelo pri vsem skupaj svojo besedo. Včasih se problemi rešijo sami po sebi. In še osebna zahvala Donaldu Tusku. Um, zahvaljujem se vam za vse, kar ste naredili v zadnjem mandatu in želim vam vse dobro za naprej. Uh, kolega Gengjuzi, izvolite. Hvala, gospod, eh, predsednik. Želel bi dodati nekaj glede brexita, o čemer se pravzaprav pogovarjamo že v zadnjih eh, treh letih, odkar je bil znan rezultat referenduma. Bodimo si na jasnem, rezultat moramo uspoštovati ne glede na eh, majhno razliko in Združeno kraljestvo mora izstopiti ne glede na posledice. Eh, gospod eh, Juncker je rekel, da ne smemo dolgo. Pod, določiti preložitve, ne glede na to, ali imamo sporozum ali ne. In mislim, da je v najboljšem interesu Evrope, da dovolimo Združenemu kraljestvu, da odide. Odločitev britanskega ljudstva pred tremi leti ni bila veliko presenečena. Britanski euroskepticizem eh, ima izredno dolgo tradicijo, mislim, da že od osm, eh, Henrika VIII. tako razmišlja, to je že 500-letna tradicija in to spoštujem. Torej. To, kar Evropa in Evropska unija mora razumeti, pa so izzivi, ki, to, ki taka odločitev prinaša in seveda poznati mora svoje prioritete, soočal se z eh, migracijami, podnebnimi spremembami in drugimi problemi in mora iskati rešitve za to. Če naj jih najde, potem eh, mora pozabiti na vse ovire in utrujenost post-Brexita in eh, istočasno moramo zelo jasno postaviti svoj odnos do internih in uh, zunanjih saboterjev. Torej, čas je, da uh, naredimo korak naprej. In sedaj dajem besedo gospe Hubner za dve minuti. Uh, <clears throat> Gospod predsednik eh, Tusk in gospod predsednik Juncker. Uh, Hvala za vajno zavezo Evropi in hvala za komentarje v zvezi z širitvijo. Spregovorila bom o brexitu. V prejočih dneh bo Evropski parlament ocenil dogovor o izstopu eh, in eh, odločil o njem. Morali bomo računati na to, da počakamo na rezultat kompleksnega postopka glasovanja v britanskem parlamentu. Jasno pa je, da bo naša odločitev prišla šele potem. Res uh, se zdi vse skupaj kakor deževu. Ne vemo, uh, katere večine bodo prevladale pri glasovanju v britanskem parlamentu. Težko je predvidevati, kaj se bo zgodilo tudi pri glasovanju o časovnici. Obžalovanja vredno je, da se spet moramo soočiti z veliko stopnjo negotovosti po tej dolgi poti. Upam, da bo urejen odhod uh, Združenega kraljestva omogočil tudi prehodno obdobje, tako da se bomo lahko v miru dogovorili o naših bodočih odnosih. Ehm, na koncu bi dodala še naslednje. Zavajoče informacije o prostosti gibanja, o pravicah državljanov. Um, vse um, to kaže na to, da eh, pravice državljanov morda ne bi bile spoštovane. Vsekakor pa moram povdariti, da bodo pravice državljane del tega dogovora, ki bo potem tudi predmet eh, formalnega postopka ratifikacije. Hvala lepa, gospod Silva Pereira. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dosegli smo nov dogovor o izstopu Združenega kraljestva z britansko vlado in to je razlog za Eh, veselje. Eh, jasno je, da Evropska unija ni tukaj zato, da bi otežila življenje eh, Združenemu kraljestvu. Pravzaprav smo se pogajali z tremi različnimi premiji, z gospodom Cameronom, z gospodom May in pa sedaj z Borisom Johnsonom. Dogovor nam bo omogočil urejen brexit in zognili se bomo možnosti katastrofičnega brexita brez dogovora. No, seveda pa Evropski parlament še ni sprejel odločitve o tem dogovoru. Stališče parlamenta in stališče naše skupine je jasno. Ne bomo dali soglasja, dokler eh, britanski parlament ne bo sprejel tega dogovora. In tukaj moram biti jasen. Eh, glasovanje o soglasju pomeni ne samo končno glasovanje na plenarnem zasedanju, ampak tudi v odboru za ustavne zaveze. In ko govorimo o sprejemu eh, britanskega parlamenta, govorimo o sprejemu v obeh domovih britanskega parlamenta. In ko govorimo, da mora biti dogovor potrjen, uh, S tem mislimo končno ratifikacijo v britanskem parlamentu, potem, ko bodo preučeni vsi predlogi sprememb, vključno s tistim, ki zahteva drugi referendum. Evropski parlament bo pripravljen nadaljevati s tem postopkom, takoj, ko bo za to pripravljen Evropski parlament. Če bo potrebna odložitev Brexita, potem je tudi tukaj Evropsko, Evropski parlament jasen. Mi podpiramo možnost podaljšanja. In eh, podpiram to, kar je danes eh, izjavil predsednik Tusk. Mi se ne bomo nikoli odločili za Brexit brez dogovora. Tukaj ima svet eh, podporo naše politične skupine, pa tudi podpora celotnega Evropskega parlamenta. Hvala lepa za dve minuti in pol, gospod Frhofstad. Hvala gospodu uh, Van Ordenu lahko rečem, da je dobro, da ste me primerjali z gospodom Berkovom in da me niste primerjali z Bismarkom. Bolj so mi všeč kravate um, gospoda Berkova. Torej, zahvaljujem se konferenci predsednikov, da so povdarili, da se bo postopek v Evropskem parlamentu začel šele po ratifikaciji strani britanskega parlamenta. To je pomembno. No, kolegi, ta čas moramo dobro izkoristiti. Treba je rešiti probleme, ki še ostajajo odprti. Gre recimo za pravice evropskih državljanov, ki živijo v Združenem kraljestvu. Še nekaj problemov je treba rešiti. Uh, imamo recimo 200 tisoč ranljivih državljanov, ki potrebujejo pomoč, potem eh, bodo nekateri zamudili rok. No in tukaj je eden izmed britanskih ministrov napovedal uh, deportacije teh ljudi. Ne, ta problem je treba rešiti prej, ne sme priti do deportacij. Tretjič obstaja razlika med eh, urejenim statusom in predhodno urejenem statusu. Jaz včasih ne razumem, zakaj je nekdo v predhodno urejenem statusu in ne v urejenem statusu. In potem imamo tukaj še neodvisen nadzorni organ. V dogovoru ni jasno, kako neodvisna bo ta, nadzor, eh, bo ta nadzorni organ. Mi moramo zagotoviti, da bo ta organ resnično neodvisen. Torej, preden eh,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 No, ampak on je od žalost načel. Očel, pa tudi Donald Tusk, ehm, zahvaljujem se vam za sodelovanje. Dobro smo sodelovali v zadnjih petih letih. Donaldu Tusku želim ehm, veliko sreče pri eh, izzivih v prihodnosti, morda v kakšni večji državi na vzhodu Evrope. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Smith. Hvala lepa. Tudi jaz se bom omejil na Brexit. Verjetno vas to ne preseneča. Gospod Tusk iz Škotske, se vam prisrčno zahvaljujem. Prizadevali ste si, da bi ostala vrata odprta za nas in to cenimo na Škotskem ter druge po Združenem kraljestvu. Vi ste pravi prijatelj uh, Združenega kraljestva in zato se vam zahvaljujem. Na zadnje, ko smo razpravljali o tem, eh, sem trdil, da obstaja veliko nezaumpanja okrog britanske vlade. Ne govorim nujno o tistih, ki so v prvi vrsti, ampak tistih, ki so v zadju in skušajo uničiti vsakšen dogovor, ki je bil tukaj dosežen. Uh, no, uh, ne vem, kaj se bo zgodilo. Čez noč eh, se je zgodilo veliko nepričakovanih dogodkov. Nekateri želijo odpraviti prav, državljanske pravice tistim eh, evropskim državljanom, ki živijo v Združenem kraljestvu. Njim so rekli, da se ne bo nič spremenilo pred referendumom, ampak stvari se spremenjajo že sedaj, ko dogovor sploh še ni bil ratificiran. Kaj torej narediti? Vem, da se morate ukvarjati z vašimi sogovorniki, ampak eh, morda niste opazili, da je Združeno kraljestvo v kaosu. Eh, vlada Borisa Johnsona visi na nitki, ne moremo zaupati njenim dejanjem, čeprav morda obstaja dobra volja za izvajanje dogovora. No, um, škotski, in, škotski parlament in pa parlament iz Walesa mora tudi podpreti dogovor in do sedaj ga nismo uh, Eh, podprli. Bodimo realistični, kolegi, ni možnosti za to, da bi bil dogovor ratificiran še ta teden. Ne smemo postavljati na kocke verodostojnost parlamenta ali pa sveta in sodelovati v takšnem pretvarjanju. Eh, samo čas lahko tukaj pozdravi rane ali bomo sprejeli podaljšanje procesa. Um, Zato je zahteval tudi, to je zahteval tudi premije in prosim vas, odobrite to zahtevo tudi za leto ali pa več. Uh, morda so Boris Johnson in drugi zapravljali čas, mi pa ga ne bomo, potrebujemo nekaj več časa za to, da najdemo rešitve. Hvala i'm afraid alan you used more time than you had. alan bojim se da si si privoščil več časa kot ti je pripadlo in mislim da moramo biti strožji glede tega da se držimo časa za govor. Gospod Mojton, za eno minuto, prosim. Gospod predsednik Tusk, gospod predsednik Juncker, doživljamo farso, ki se kar ne konča. Britanci so se za večino odločili za odhod iz Evropske unije. Referendum, večina, jasna odločitev. Ampak do sedaj ni bilo rezultata, ni bilo izstopa. Kdo od vas je sploh še upa pojasnjevati ljudem, kako blokirate in ovirate ratifikacijo dogovora? Uh, vi ste želeli dogovor napraviti za kar se da nedosegljiv in s tem tudi izstop ste želeli, ste želeli napraviti za nedosegljiv. Uh, sedaj je bil dosežen dogovor, sedaj podlašate z ratifikacijo v Evropskem parlamentu. John Burkow pa v britanskem parlamentu počne podobno. Eh, preprečil je glasovanje o dogovoru. Vsi pravzaprav pritiskajo na zavore in vse skupaj je uh, prava tragedija. Jaz si vse skupaj ogledujem z enim solznim in enim nasmejanim očesom. Vse skupaj je žalostno, ker vidimo, kako se tukaj izkrivlja uh, um, demokratične procese. Vesel pa sem zato, ker so tukaj tudi kolegi iz uh, stranke za Brexit, uh, ki bodo prav gotovo preprečili to vrstno oviranje dogodkov v prihodnosti. Gospod Mojten, boste eh, sprejeli modri karton od gospoda Ensla? Ne? Ne, ni bil modri karton. No v tem trenutku gremo takoj naprej na gospoda Eppinga. Eno minuto. E- hvala, predsedujoča. Evropski svet se ni mogel eh, dogovoriti, da bi začel eh, z pristopnimi pogajanji za Severno Makedonijo in Albanijo in eh, hvala Bogu, po zaslugi Francije ne bomo imeli nobenih novih pristopov. Mislim, da to ni dobra transakcija in da eh, če pogledamo, kakšno je stanje v Albaniji z vso korupcijo, tega vsekakor ne potrebujemo. Poglejmo si, to je podobno kot v Panami, poglejmo si, kaj je bilo z Romunijo pred nekaj leti. Vsi so mislili, kako je Romunija eh, pripravljena, potem se je začel denar pretakati iz Evropske unije v Romunijo in kaj je bilo potem, ena politična kriza za drugo. In eh, potem vidimo tudi, kaj se je zgodilo s Turčijo. Komisija je bogato nakrmila eh, pošast, ki je ime Erdogan. In zato moramo pogledati, kaj se dogaja z Severno uh, Makedonijo. Ne strinjam se vedno z Makronom, ampak tokrat lahko rečem, hvala Francija. Gospa Anderson, mikrofon. No, morda si lahko privoščimo eh, izhod brez dogovora, ampak to še vedno ostane z, totalna zmešnjava za severno. Irsko in če ne bomo imeli pravega dogovora, nikoli ne bomo imeli stanja, kot je bilo prej. Tole je pravzaprav dogovor, ki pomeni največjo škodo za Severno Irsko. Imamo pač stanje, ki je neuzdržno in vidimo, da ljudje dobijo vedno slabše pogoje življenja, vedno slabše pogoje za potrošnike, pravice delavcev in tako naprej. In to povzroča veliko eh, škodo. Dovoljo nam sicer, da visimo tam nekje ob robu Evropske unije, ampak z veliko manjšimi prednostmi. Ne vem, ali je res eh, to pošteno, ali se ne bi mogli dogovoriti drugače. Mi bi morali v tej hiši tukaj imeti možnost, da eh, se odzovemo na to in ne da spimo za volanom. Hvala lepa, gospa Haris, eno minuto. Mikrofon ni vključen, ne slišimo govornice v mojem parlamentu poslanci in poslanke ustavljajo dogovor, za katero ga imajo pooblastilo ljudi. In mislim, da to nikakor ni dovoljenje za organizacijo novega referenduma. In videti je, da so nam ukradli možnost odločanja. Kljub temu pa se ne bomo udali. Rezultat brexita bo ostal nespremenjen. Mislim, da bi lahko proslavili odločitev vseh tistih milijonov, ki so glasovali za brexit pred nekaj leti. Oni so najboljši od vsega, kar ima Britanija pokazati. In eh, morda lahko poskušate, da bi nam zlomili duha in zlomili naše pogajalce, ampak to ne bo šlo. Mi smo odločni in neomajni in naša volja se bo slišala. Oprostite, gospodična Harris. Ms. Harris.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 Nekaj, kar mislim, da ni dejstvo, da večina ljudi v Veliki Britaniji ne želi novega referenduma. Ne vem, odkud vam ta informacija, mi smo dobili čisto drugače, videli smo številne protestnike na ulicah in ne vem, če ste že tukaj in govorite, potem se uporabljate resnične podatke. Eh, hotela sem govoriti o 54 odstotkih in eh, Eh, tudi vse milijone ljudi, ki so še vedno večina. Sir, again,